ki se borijo za to, da bi se bolje med seboj razumeli in da bi bolje čezmejno sodelovali. Namenja se aktivnostim, ki podpirajo vrednote iz eh, listine temeljnih pravic. Dobitniki nagrad so aktivni na različnih področjih, na medkulturnem dialogu, na področju solidarnosti, na področju integracije ali na drugih kulturnih področjih. Ob štirih danes bo Evropski parlament sprejel današnje oziroma letošnje nagrajence, vabljeni ste vsi. Nekateri so danes tukaj z nami in dobitnike Evropske nagrade državljanov danes toplo pozdravljam tukaj v auditoriju.